Kolegi in kolegice, pričeli bomo. Čaka nas izmenjava mnen na temo konvencije o kiberkriminalu sveta Evrope. Verjetno poznate vse, kar se je dogajalo eh, tekom preiskave o množičnem nadzoru. Tiste, ki ste novi člani pa lahko zgolj eh, opomnim, da je bilo to bistvenega pomena pri celotni preiskavi in v resoluciji, ki smo jo sprejeli marca letos, smo izrazili zaskrbljenost tudi v zvezi z odborom za konvencijo za kiberkriminal. Tako da gre za zelo pomembne elemente našega dela prosim vas, vse nove člane in članice odbora, da sledite eh, temu delu, ker je povezano tudi z našim eh, delom na področju listine o digitalnih pravicah. Tisti, ki pa področje že poznate, ki se ukvarjate z varstvom podatkom in podobnimi področji, pa se tako ali tako srečujete tudi s tem predstavil bom naše goste. Najprej Aleksandr Seger, ki je izvršni sekretar odbora za konvencijo, je tudi vodja urada za kiberkriminal. Slišali bomo veliko terminologije, ta urad nosi naziv CIPROC. Na to Erik Planken iz uh, tc y. Verjetno boste tako ali tako pojasnili, kaj vse to pomeni. Ministrstvo za pravosodje na nizozemskem, številni poznate Čevanja Bitorelja, ki je pomočnik nadzornika za varstvo podatkov, evropskega nadzornika in pa gospod Voček Jerovski, ki dela na Polskem, je tudi podpredsednik eh, delovne skupine za 29. člen, ki jo marsikdo pozna. Upam, da sem vaša imena pravilno izgovoril. Razdelili boste vaše predstavitve. Erik, ti boš začel, tako da ti bom besedo predal takoj. Na to pa bomo imeli krok eh, vprašanj in odgovorov. Izvolj, Erik. Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala za besedo in lepo zdrav. Sem predsednik odbora podpisnic eh, konvencije iz Budimpešte, konvencije v kiberkriminalu, bi rad predstavil uh, naše delo, še posebej kar se tiče dostopa do podatkov. Gre za kompleksno zadevo, tako da bom malce posplošil to predstavitev, ker nimam veliko časa. Najprej bi se rad dotaknil vloge našega odbora, ki ga pokriva 46. člen konvencije, ki zagotavlja delovanje konvencije. Imamo tri glavne naloge. Ocenjujemo izvajanje tega sporazuma v državah podpisnicah. Trenutno, naprimer, ocenujemo učinkovitost eh, določ po vzajemni pomoči. Imamo eh, sistem eh, vprašalnikov in anket. Pripraviti moramo tudi smernice na temo tega, kako bolj učinkovito uporabljati obstoječe določbe sporazuma tudi v povezavi s tistimi dogodki, ki niso obstajali eh, pred sprejetjem sporozuma. Naprimer, boj proti botnetom, boj proti nekaterim vrstam eh, napadov na spletu in boj proti eh, kraj identitete. Trenutno pripravljamo smernico v zvezi z 32. členom, ki se nanaša na prenos podatkov. Naša tretja naloga je obravnavati dodatne instrumente ki bi jih lahko uporabljali. Razmišljamo o dodatnem protokolu za eh, dostop do podatkov. Gospe in gospodje, najprej bi rad povdaril, da je konvencija iz Budimpešte o kiberkriminalu pravosodni sporazum. To je očitno, ampak včasih na to pozabimo. Konvencija od podpisnic zahteva, da kriminalizirajo različna kazniva dejanja v povezavi z računalniki podpisnice morajo zagotoviti tudi ustrezno pravosodno osebje, ki se lahko bori proti to vrstnim kaznjivim dejanjem. Obenem pa zahtevamo tudi mednarodno sodelovanje od podpisnic. Obseg konvencije je definiran v 14. členu konvencije. Pokrivamo specifične računalniške podatke v kontekstu specifične eh, kazenske preiskave. In eh, v enem od členov piše, da je treba pri tem spoštovati človekove pravice in vladavino prava. Zagotoviti je treba neodvisno eh, pravosodno obravnavo. Brez novih protokolov oziroma s pomočjo no, novih protokolov nočemo rešiliti eh, obsega te konvencije onkraj 14. člena. Govorimo tudi o prenosu podatkov, o temi, ki jo obravnava tudi ta odbor in to že več let. Gre za prenos podatkov v primeru specifičnih eh, kazenskih preiskav in to je popolnoma ločeno področje v primerjavi z množičnim nadzorom in eh, z množičnim nadzorom in drugimi dejavnostmi eh, obveščevalnih služb. Še enkrat bi vam rad zagotovil, da nočemo zamenjati nobenih določb, ki bi privedle do eh, neomenega dostopa organov pregona do podatkov, sistemov in serverjev v drugih jurisdikcijah. To smo podarili tudi februarja uh, letos. Za nas so najpomembnejši uh, naslednji elementi. Podatki so pogosto zelo pomembni v kazenskih postopkih, obenem pa je treba podatke zaščititi, jih varovati. Zato imamo konvencijo iz Budimpešte. In pogoji za uporabo teh podatkov so zelo omejeni imamo člen 32b, ki pa ni dovolj eh, jasno zapisan. Od leta 2001 naprej je eh, prišlo do številnih sprememb pri uporabi sodobne tehnologije. Vedno je bilo težko zagotoviti elektronske eh, dokaze, ampak sedaj s pomočjo storitev v oblaku in podobnih spletnih storitev pogosto naletimo še na več težav pri delu organov pregona in drugih oblasti zaradi tehničnih, gospodarskih in drugih razlogov podatki pogosto potujejo iz ene na drugo lokacijo in včasih je celo nemogoče določiti lokacijo teh podatkov. Kaj v tem primeru storiti? Komu mora moje ministrstvo za pravosodje eh, poslati prošnjo za dostop do podatkov, če pa so ti podatki eh, porazdeljeni po svetu? Kje naj uporabim člen? 32b. V komu se naj obrnem? Kiberkriminala je vedno več in ta kazniva dejanja se zgodijo v eh, globokem, temnem internetu, tako imenovanem darknetu, kjer lahko uh, kupite uh, orožje, lahko naročite uh, umor, posilstvo in podobno. Lahko naročite tudi spletne napade. Zaradi vseh teh spre, eh, sprememb imajo organi pregona vedno manj možnosti, da bi zaščitili eh, tako posameznike kot tudi družbo kot takšno pred kriminalom. Večina primerov pred sodišči eh, propade, zato ker je težko zagotoviti in dokazati dostop do podatkov. Večino eh, kiberkriminala torej ne kaznujemo in eh, pravice v tem primeru ni. To je veliko tveganje za vladvino prava in za človekove pravice. To ne velja zgolj za manjša kazniva dejanja, ampak tudi za številna zelo nasilna, grozna kazniva dejanja in zločine. Žrtve niso zaščitene, njihove pravice niso zaščitene in za naš odbor je to nespremljivo. Pozabljati na pravosodje zaradi pomankanja dostopa do podatkov je nespremljivo za številne vlade, ker nimamo eh, dovolj jasnih mednarodnih pravil, vidimo, da nekatere vlade sedaj razmišljajo ali pa so že pripravile zakonodajne akte, s katerimi želijo enostransko rešiti to vprašanje, vprašanje dostopa do eh, podatkov, čezmenjega dostopa do podatkov. To se lahko konča v kaosu, ko bomo imeli številne enostranske Eh, rešitve, brez varovalk, brez omejitev. Kot sem dejal prej, želi odbor rešiti ta vprašanja in to z različnimi dejavnostmi. Leta 2011 smo naprimer obravnavali različne možnosti, ki jih imamo na mizi. Pripravili smo smernice, s katerimi smo želeli pojasniti trenutni član, eh, 32, člen 32b. Do sredine leta 2013 smo imeli osnutek smernic, decembra pa smo se na to istega leta o tem tudi pogovarjali. Postopek se ni popolnoma zaključil, zato ker smo potrebovali, in citiram, več dialoga, razprave eh, s civilno družbo, oblastmi in zasebnim eh, sektorjem, kar se tiče eh, dostopa do podatkov, varovalk, zaščite pravic posameznikov in boja proti zlorabam. Konvencija iz Budimpešte je um, sporazum na podlagi kazenskega pravosodja in zato v okviru te konvencije sodelujejo različne institucije. To pa seveda vpliva uh, tudi na pogajanja o novem protokolu. Kot sem dejal, trenutno poteka ocena o vzajemni pravni pomoči in mednarodnem sodelovanju in morda bodo iz tega išle eh, nove ideje, nove zamisli o tem, kaj umestiti v novi protokol. Imeli smo javno predstavitev junija 2013, pripravili pa smo tudi delavnice in pa plenarne zasedanja na konferenci Octopus leta 2013 maja leto smo se srečali s predstavniki delovne skupine za 29. člen, z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov in svetovalnim eh, odborom za konvencijo 108. Imeli smo tudi konferenco eh, junija o dostopu do podatkov in o varstvu podatkov. Vse to predstavljam zato, ker želim predstaviti transparentnost našega dela prizadevamo si za dialog z različnimi deležniki. Slaba plat vsega tega je, da včasih eh, različni akteri precej eh, šokantno reagirajo na naše predloge in podobno se je zgodilo v odboru Libe. Preprostih rešitev ni, vseeno pa moramo ohraniti konstruktiven dialog. Decembra bo potekalo naše naslednje plenarno zasedanje in tam bomo razmišljali o tem, kakšen korak bi moral slediti v prihodnosti. Sedaj zgolj razmišljamo o novem protokolu, odločitev še nismo sprejeli, pogovarjamo se zgolj o eh, možnostih eh, smernic za 32. člen. Sedaj pa besedo predajam izvršnemu sekretarju, gospodu Segru. Uh, najlepša hvala gospod predsednik gospe in gospodje šest točk bi rad dodal imam pa tudi nekaj vprašanj prvič rad bi se zahvalil evropskemu parlamentu za to javno predstavitev pogosteje je treba izmenjavati naša mnenja ne zgolj med odborom libe in uh, odborom za konvencijo ampak tudi med svetom evrope in drugimi Estonija je koordinator za internet in vprašanja uh, informacijske družbe in kot takšna se zanima za konstruktivnejše sodelovanje z odborom Libe. Cenimo sklic na uh, konvencijo iz Budimpešte v resoluciji iz septembra leta 2013, ki jo je sprejel Evropski parlament v kontekstu strategije za kibernetsko varnost, Evropski parlament pozdravlja razmišljanje sveta Evrope o nadgradnji tega področja in eh, analizi učinkovitosti strategije. Tretjič, vprašanje čezmenjega dostopa do podatkov je zelo kompleksno vprašanje. Potrebno je konstruktivno sodelovanje, če želimo priti do rešitev. Absolutne kategorične izjave in stališča niso nobeno pomoč. Četrtič odbor za konvencijo o kiberkriminalu si prizadeva za dialog in to že od začetka. Vsaka rešitev mora upoštevati človekove pravice in varovalke za vladvino prava. Imeli smo več izmenjav v zadnjih dveh letih z različnimi deležniki tudi z delovno skupino za 29. člen, z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov smo se srečali in vsak mesec se srečujemo v različnih eh, forumih. Marsi česa smo se tekom teh razprav naučili. Naprimer, kazensko pravosodje proti nacionalni varnosti. Konvencija iz Budimpešte je eh, kazensko pravosodni sporazum. V javni razpravi pogosto prihaja do napačnega tolmačenja. Ljudje mešajo nacionalno varnost in eh, kazensko pravosodje. S tem pozabljamo na jasnejši nadzor eh, nacionalnih institucij. Še nekaj bi rad izpostavil. Kateri okvir za varstvo podatkov uporabljati, katera pravila veljajo. Ti okviri se spreminjajo in razmišljati je treba tudi globalno. Ne Evropska unija, ne Svet Evrope eh, nista otoka devet podpisnic konvencije ni evropskih držav članic. Ne vidimo težave med konvencijo 108 in konvencijo iz eh, Budimpešte. Obe konvenciji ščitita posameznike pred napadi na njihovo zasebnost. Namen konvencije iz Budimpešte je zaščititi eh, zaupnost, eh, integriteto in dostop do podatkov na računalnikih in enako velja za eh, boj za zasebnost. Katero zakonodajo uporabljati je zelo težavno vprašanje, ampak ponavadi, ko je nek osumljenec preiskan in to zakonito in je fizično v eni državi, njegovi podatki pa so v drugi državi, se sprašujemo, zakaj zakonodaja države, ki opravlja preiskavo, ne bi veljala. Na to eh, prostovoljno razkritje podatkov ponudnika storitev. Delovna skupina za 29. člen ima nekatere pomisleke glede tega, eh, glede prostovoljnega razkritja podatkov strani ponudnikov storitev. Da, to je problematično in 32. člen že pravi, da ponudniki storitev ne morejo Eh, prostovoljno prispa, pri, pristati k razkritju podatkov v skladu s 32. členom. Ne vemo, če ta izjava še vedno velja. Ne vemo, če obstajajo eh, situacije, ko ponudnik storitev lahko prostovoljno razkrije te podatke. Tudi o tem se zaenkrat znotraj odbora še vedno pogovarjamo. Še nekaj smo omenjali. Bomo Eh, pripravljali zakonodajo ali pustili eh, dogodkom, da se razvijajo. Bomo sprejemali nove dele konvencije ali pa pustili državam, da razvijajo eh, enostranske sisteme. Strinjam se s tem, kar smo že slišali strani predsednika. Pogajanja so seveda zelo kompleksna. Okviri za varstvo podatkov še niso dograjeni, niti ne znotraj sveta Evrope, niti ne znotraj Evropske unije. Poročila o množičnem nadzoru so seveda zaskrbljujoča, obenem pa se je zaradi tega težko pogajati o novih ukrepih za kazensko pravosodje. Negotovost na nacionalni ravni je prav tako velika ovira, vsaj v zadnjih mesecih je postala vedno več je kaznjivih dejanj, vedno več je posegal v zasebnost, ki jih upravljajo kriminalci in eh, tudi vlade ter zasebni sektor. Nekatere vlade poskušajo enostransko rešiti to vprašanje, rešiti vprašanje čezmenjega dostopa do podatkov, ker mednarodnih eh, razsodb ni. Nekateri predstavniki zasebnega sektorja in nevladne organizacije jemljajo zadeve v lastne roke pred nekaj dnevi sem bil na sestanku, kjer je bilo veliko strokovnjakov z tega področja, ki se ukvarjajo eh, s podzemnimi zadevami. Dejali so kaj? Organi pregona ne morejo priti do IP naslova, mi to lahko naredimo, brez težav. Sedaj pa imam še nekaj vprašanj za odbor. Še posebej v zvezi eh, z izjavami v 32. odstavku glede 32. člena. To je To je bila pametna poteza, da ste 32. odstavek namenili prav 32. členu. Kako se je to lahko zgodilo? Zakaj nihče ni prisluhnil odboru za konvencijo o kiberkriminalu? Poslušali ste vse ostale, zakaj pa niste prisluhnili ravno odboru za konvencijo, preden ste oblikovali ta odstavek? Na to vprašanje neomenega dostopa, eh, dostopa zdaljave ne razumemo, zakaj se ne bi mogli pogajati o varovalkah, o izjemah za kazensko pravosodje, s tem, da bi oblikovali jasno pravno podlago eh, z ustreznimi varovalkami. In zakaj je odbor Libe proti skleniti note, novega protokola? Ali odbor Libe meni, da bi morali zasebni sektor, države in drugi še naprej uh, iskati eh, enostranske rešitve za ta vprašanja. In kakšne rešitve odbor Libe vide, vidi za žrtve, za tiste, ki so že utrpeli napade. Še posebej, ko vzajemna pomoč ni mogoča. Hvala. Uh, Hvala lepa za to resnično jasno predstavitev. Sedaj pa gospod Butareli. Hvala lepa. Rad bi se vam prisrčno zahvalil vam in kolegom, da ste nas povabili na to predstavitev. To je prva priložnost, da spregovorimo pred vašim odborom po nedavnih volitvah. Zelo kratek bom. Tako besedilo kot prosovnice boste dobili po tem sestanku. Zakaj smo tukaj in kaj počne Evropski nadzornik za varstvo podatkov. So prosojnice na voljo? Um. We have been informed uh, mid uh, 2013 about the Sredi 2014 so nas obvestili o potrebi po Se upravi čujem, gospod Butareli pravi predsednik, želite prosojnice? Soon to the number two, yes. To say that together... Druga prosojnica. Torej, skupaj s kolegi iz delovne skupine 29 smo sledili razpravam v Strasburu. Dodatni protokol želi znatno spremeniti, poenostaviti postopke za organe pregona za dostop do podatkov oddaleč v drugih pravosodnih sistemih. Naslednja prosojnica. Kar nekaj opcij je omenjenih. O tem se pogovarjamo, to lahko vidite tudi v predstavitvi. Ne bom šel v podrobnosti. Kolega iz delovne skupine 29 bo spregovoril o nekaterih izmenih. Naslednja prosojnica. V vaši resoluciji, ki ste jo sprejeli marca letos o programu nadzora, ste izrekli, jasne pomisleke glede te pobude. In današnja izmenjava mnen je eh, spremljava te resolucije in zato moramo seveda odgovoriti na te pomisleke. Preden pa pridem na podrobnosti, naj skušam povzeti v nekaj besedah. Cilj predloga spremembe, kar se konvencije tiče, je, da bi olajšali spletne preiskave in to v bistvu je namenjeno legitimnemu namenu boju proti kriminalu. Torej, nasplošno skupnost za varstvo podatkov priznava potrebo potem, da izboljšamo učinkovitost sodelovanja organov pregona. Radi bi prispevali k temu, da bi to postalo bolj tekoče in da bi komunikacija in zaupanje med organi prekona postala boljša. Naslednja prosojnica. Istočasno pa vemo, da je Budimpeštanska konvencija dala zagotovila, da bodo preiskave, ki sledijo po tem postopku, take, da ne bo prišlo do nesodrazmernega dostopa do podatkov. Imamo torej varovalke, ko smo to sprejeli zato, da bi dostop organov pregona bil potreben in selektiven. Naslednja prosojnica. Vse opcije, o katerih govorimo, po našem mnenju, še vedno zaradi dolge razprave sprožajo resne pomisleke. In mislim, da se moramo lotiti previdnostnega in preventivnega pristopa. Najprej moramo zagotoviti zaupanje, potem pa, če je potrebno in če so razmerno dostop do podatkov. Vem, da ste v Strasburu govorili o selektivnem dostopu, vendar pa ne moremo vnaprej napovedati, kako se bodo nove tehnologije razvijale v prihodnje in kako pomemben bo dostop oddaleč. Budipenštanska konvencija in postopki veljajo za skoraj vsak zločin, ne samo za kibernetske zločine. Ta prosojnica, mislim, da je zelo pomembna za vas. Lahko vidite širok razpon. Budi pa članska konvencija velja za cel niz zločinov, to je vse opisano na prosojnici, pa tudi za prekrške, ki so povezane z računalniki. In ne nazadnje tudi za zbiranje podatkov v elektronski obliki kateregakoli kriminalnega dejanja. To je torej začetna točka za analizo. Torej, spremembe ciljajo ne samo na to, da bi olajšali čezmeni dostop z organe pregona med državami EU in ZDA, temveč tudi katero koli državo kjerkoli globalno gledano, ki je ratificirala Budimbaštansko konvencijo ali jo bo v prihodnje. Ne smemo torej pozabiti, da so najbolj pogosti poskusi, da bi kršili zaupnost podatkov, taki, da prihajajo strani posameznikov in entitet, ki imajo zakonit dostop do podatkov in dostopajo do leteh, po našem mnenju. Je torej predlog podaljšanja neposrednega pristopa prek zasebnega sektorja, prek obstoječih komunikacijskih kanalov, nekaj, kar sproža pomisleke, kaj je tega, kateri podatki bodo dejansko dostopani in na podlagi, katere specifične podlage. Ne sme iti za poljubne odločitve, ki niso pod nadzorom neodvisnih organov. Prav tako bi ogrozili potem načeli sorazmernosti in potrebnosti. Mislimo, da so ta tveganja še pomembnejša glede na nedavna razkritja dostopa do podatkov. Ko uporabljamo obstoječe komunikacijske kanale med organi pregona, pa sami po sebi to ne more pomeniti, da lahko znižamo standarde za varnost podatkov, ki so prav tako pomembni. Torej, dostop nadaljavo je takšna interferenca in zato moramo to oceniti glede na zakonitost, potrebnost, preglednost in sorazmernost. Torej, moramo posebno pozornost nameniti tveganim predlogom sprememb In po našem mnenju je potrebno še nekoliko razmisliti pred nadaljnimi koraki. Hvaležni smo torej vsem zainteresiranim stranjem, ki so vložili zelo veliko energije v dialog, vendar pa mislimo, da bi se ta dialog moral nadaljevati na podlagi veliko več informacij. Naslednja prosojnica. Še eno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, ali resnično obstaja nujna potreba, da uvedemo to spremembo, kar se Budimpeštanske konvencije tiče. Predstavljajte si primer, ko ne vemo, kje so podatki. In predstavljajte si možnost, da so ti podatki v državi, ki ni podpisnica konvencije. Ali je predlagani dodatni protokol tak, da bo odigral uspešno vlogo? Je to taka težava, da lahko razrešijo nova pravna pravila in ali imamo vsa, vse dokaze, da je dostop pod členom 32b tak, da je neoperabilen. Vašto podatkov pri kibernetskem kriminalu, to tega se nalutevamo prvič, 1. novembra, ko smo in že govorili o načelih sorazmernosti in potrebnosti, smo ti dve načeli dejansko tudi uporabili in to lahko vidimo v členu 14, naprimer, kjer je zapisano, da je potrebno torej izvesti ukrepe pod specifično preiskavo. In potem 15. člen, ki pravi, da je zaščita svoboščin in človekovih pravic nekaj, kar mora seveda vključevati tudi sorazmernost. Tako da varstvo podatkov ni nova zahteva. Pravil na področju varstva podatkov ne smete obravnavati kot oviro, kot oviro za učinkovito izvedbo preiskav kibernetskih zločinov. Ne. To ni ovira pri preiskavi takih zločinov, ravno nasprotno. Če gre za utemeljen sum, dovolijo, da se podatke obdelajo, spoštujejo pa se tudi ustrezne varovalke. Ne bom naštel dolgega seznama pravnih zatev, ki jih je potrebno spoštovati. Podrobnosti boste našli v mojem besedilu na mojih prosojnicah, tudi kar se tiče širšega pravnega okvira. To je točno tisti cilj različnih vzajemnih pravnih pogodb, ki jih preferiramo in ne želimo zagotoviti dostopa kar neposredno. In potem naslednja prosojnica, kaj lahko danes vam priporočimo. Najprej bi priporočil, da ustrezno zavedete resolucijo iz marca letos, ki sem jo že omenil. Potem drugič, rad bi zagotovil hitro sprejete svežnja na področju varstva podatkov in da bomo zagotovili, da ne bomo prej sprejeli nobenega zakona na, za organe pregona. Da bomo najprej torej imeli varstvo podatkov, šele potem pa se bomo lotili tega. Naslednje, kar se tiče prenosa podatkov, organov pregona iz EU tretjim državam, pa naj citiram trenutno različico 35. člena, to je različica sveta, ki jo predlaga Komisija za policijske in pravosodne dejavnosti. Našli boste stroge pogoje, ne bom jih podrobno našteval. Naslednja prosovnica, kar se tiče prenosa podatkov, zasebnega sektorja, organov pregona tretjih držav, pa besedilo, ki ga predlaga odbor Libe za nov člen 43a v GDPR, spominja na to, da so vse varovalke za vas to podatkov take, da jih je potrebno upoštevati. Torej, neposreden dostop administrativnega organa tretje države mora biti prepovedan, razen, če so na voljo določene varovalke, ki so navedene na prosojnici. Naslednja prosojnica. In za konec bi vas pozval, da izboljšate sodelovanje med organi pregona, zato da bo to učinkovito in da pomankljivosti ne bodo za posledico imeli to, da jih bodo ljudje obhajali in bodo želeli neposreden dostop do podatkov. Na prosovnicah boste našli še druge pripombe za boljšo razlago, zakaj je potrebno poštevati načela za varstvo podatkov. Našli boste podrobne podatke o vrednosti IP naslovov in podatkov. Zakaj menimo, da so ta pravila taka, da jih je potrebno spoštovati strani organov pregona EU in tretjih držav? Zakaj menimo, da lokacija podatkov ni odvisna od uporabilnosti te zakonodaje in našli boste potem tudi nekaj dvomnosti, kar se tiče eh, pojma soglasja. Tukaj se seveda osvetočamo na soglasje lastnika podatkov. V Budimpoštanski konvenciji pa je to opredeljeno čisto drugače. Osredotočamo se na entiteto, ki ima pravico razpolagati s podatki. Kaj pa pravica samega imetnika teh podatkov? Kaj pa učinkovitost neodvisnega nadzora? Kaj pa izvajanje načel priporočil 87.15 odpora? Zato predlagamo, da bodo vse strani Budipeštanske konvencije to tudi ratificirale. In instrumenta nista nezdružljiva. Vprašanje pa je, koliko tretjih držav je dejansko ratificiralo konvencijo. Če mi dovolite, bom zaključil z naslednjim stavkom, gospod predsednik. Naj povem, da je ne glede na zelo dobre namene tistih, ki so vložili veliko energije v to vprašanje, zelo pomembno, da povemo, da še nismo našli operativne rešitve. Ne glede na to, koliko energije in denarja smo investirali, tvegamo, da bodo trenutne različice nekakšni trojanski kon za ponovno uvedbo nekaterih rešitev, ki bomo preprečili z uredbo varstva podatkov. Smo torej na voljo za nadaljne podatke, priporočamo pa, da sledite priporočilom, ki smo jih predstavili na teh prosojnicah. Hvala lepa, gospod Butareli. Na začetku sem dejal, da tisti, ki se niste poglobili v to, bom pa na kratko razložil, o čem ste govorili. Govorili ste o marčevski resoluciji parlamenta, potem ste govorili o temeljnih gradnikih, uredbe in drugih vidikih, ki ste spregovorili o tem, kaj je najpomembnejše za nas in kaj moramo sprejeti. To vse vam je na voljo, to si lahko ogledate, predvsem novi poslanci, da boste razumeli, kaj se dogaja na tem področju in katere so tiste nevarnosti, s katerimi se soočamo. Še prav posebno če se s tem prej še niste ukvarjali. Priporočam, da torej si to pozorno preberete. Tako, sedaj pa zadnji del te predstavite, potem pa dobite besedo vi. Besedo dobi gospod Je Vjurovski, ki je generalni inšpektor zaščito osebnih podatkov, podpredsednični na 29 delovne skupine o varstvu podatkov. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospode, hvala lepa za vabilo in tudi za to, da ste mi dali možnost, da predstavim stališče delovne skupine členena 29, kar se tiče sprememb Budibaštanske konvencije o kibernetskem kriminalu. Kot veste, delovna skupina 29, ki vsebuje organe pregona vseh 28 držav članic, že formalno podala svoje stališče glede vprašanja neposrednega dostopa tretjih držav, organov pregona tretjih držav do podatkov v EU. Ta dopis smo poslali 5. decembra 2013. Pomembno je, da je naše stališče podprl Svet Evrope, TPD, odbor za varstvo podatkov 12. februarja 2014. Naj nakratko navedem glavne točke stališča delovne skupine. To je zelo blizu temu, kar je predstavil Giovanni Butareli. Bom pa šel koliko bolj podrobno v priloge sprememb. Priloge sprememb za konvencijo so, da bi olajšali dostop do podatkov za organe pregona. In to bi naj storili tako da se upoštevajo zahteve, ki izhajajo ne samo iz eh, okvira varstva podatkov Evropske unije, temveč tudi sveta Evrope, pod katero je bila konvencija podpisana. Pred Kibernetsko konvencijo 2001 smo imeli konvencijo 1908 o varstvu podatkov, ki jo je sprejel svet Evrope. Kakršnekoli spremembe pri temeljnih svoboščinah, eno od teh je tudi seveda pravica do varstva osebnih podatkov, mora zadostiti nekaterim pravilom. Predvsem sorazmernost, pa tudi potrebnost. Še več, kar se tiče varstva podatkov, imamo še druge zahteve, ki jih je potrebno spoštovati. Med njimi tudi zakonodaje, ki se uporablja, pa tudi pravila, kar se tiče prenosa podatkov izven Evropske unije in širše tudi izven pravosodnih sistemov pogodbenic, kar se tiče posameznikov in avtomatične obdelave podatkov. Tiste pogodbenice, ki so ratificirale, pogodbo pa niso članice sveta Evrope ali tudi ne razmišljajo o tem, da bi postale pogodbenice konvencije za zaščito posameznikov, kar se tiče samodejne obdelave osebnih podatkov. Če si ogledamo predlog za spremembo 32. člena Budimbeštanske konvencije, potem lahko vidimo, da je pet novih predpogojev, ki dovoljuje organom pregona, da dobijo dostop do podatkov. Drugi in tretji predpogoj domnevata, da je čezmeni dostop do podatkov lahko podan brez soglasja, vendar pa zakonito pridobljenimi podatki potrebnimi zahtevki, ki so potrebni za to in okoliščinami. Ta dva predloga se zdita podobna. Glavna pomagljivost pa je, da nista jasna. Vsi že omenjeni pojmi so taki, da še niso opredeljeni kot pravni instrumenti in zato ne zagotavljajo, da bodo ključna načela varstva podatkov zagotovljena v vseh državah. To pomankanje enotne definicije skupaj z razlikami v pravnih režimih držav pogodbenic konvencije, lahko ogrozi izvajanje postopka države pogodbenice, ki se odzove na zahtevek. In leta 2001 je bila ta konvencija sprejeta. Imeli smo potem tudi težave pri prenosu pravil te konvencije v nacionalno pravo. Pogosto je šlo za težave pri prevodu pojmov, ki se uporabljajo v konvenciji in pri prenosu to nacionalno zakonodajo. To je onemogočeno nekaterim državam, da bi ratificirali konvencijo vse do danes. V nasprotju s prejšnjimi predpogoji pa je prvi predlog utemeljen ali raje bi naj temeljil na soglasju. Podobna pravna podlaga je trenutno uporabljena. To je 32b kibernetske konvencije in moramo reči, da mora soglasje izpolnjevati določene pogoje, da je veljavno. Eden izmed njih, še prav posebno pomembno v tem kontekstu, je, da mora soglasje dejansko biti dano. To pomeni, da ne more biti znatnih negativnih posledic, če tega soglasja ni. In kar se tiče organov pregona in njihovih dejavnosti, pa je to zelo težavno vprašanje. Sedaj je potrebno povedati, da se zdi, da prihaja do znatnih nesporazumov, kar se tiče koncepta soglasja. Med delegacijami imamo mnenja, da se lahko soglasje poda strani entitete, kot so internetni ponudniki storitev takšen zaključek je nespremljiv z vidika vrsta podatkov in to moramo izpostaviti. Drugi vidik tega predloga je, da bodo podatki prenešeni brez omejitev drugi stranki. Tak pristop, kot mi to razumemo, skupina 29, pa vodi do tega, da prihaja to do razmer, ko je nejasno, kdo je pristojen za te podatke. To zbuja resne pomisleke, kar se tiče možnosti, da se obide pravila varstva podatkov v določeni državi članici. Prav tako se tukaj omogoča iskanje sprotnega računalnika v povezan sistem brez omejitev na določenem ozemlju. To pomeni, da pravila teritorijalnosti, pa tudi suverenosti so lahko kršena ker ne bo dovolj praktičnih izkušenj, kaj spoštovati. In če ni potrebe po soglasju vseh zainteresiranih strani, potem to tudi ni dobro, to veliko pove. Potem zadnji predlog se osredotoča na tako imano pooblastilo, da se dostopa do določenega posameznika in bilo dovolj, da se samo določi lokacija tega posameznika. Vendar pa ta pristop je tak, da spet ni teritorijalne aplikacije direktive 94-46, pa tudi se ne uporablja okvirna odločitev 977 iz 2008. Tukaj seveda ne gre toliko za fizične podatke kot za pristojnost nadzornika. Glavni pomisleki so podobni. Osredotočamo se na vprašanje obstoječega prava in kot rezultat tudi na to, ali bo zadoščeno visoke ravni zaščite podatkov. Prav tako moramo vedeti, da predstavniki skupine Črnila 29, kot smo že dali, so sodelovali v razpravi na kibernetski, no, na sestanku odbora za kibernetsko konvencijo. Naša delegacija, delegacija delovne skupine Črnila 29, je imela občutek, da se vse skupaj nagiba k temu, da bi imeli mm, zelo nemoten dostop do podatkov in ne bo pravega ravnovesja med interesi. V sami razpravi smo analizirali kar nekaj scenarijev in delovna skupina trenutno to analizira in bomo seveda ponudili rezultate, ki bi naj zagotovili ustrezno raven varstva podatkov. Čeprav nekateri elementi zahtevajo še nadaljne razprave, pričakujemo, da bo rezultat teh razprav v naši delovni skupini da na voljo novembra. Ena od tem za razgovor je to bilo tudi prejšnji teden naše skupine. Boljše čezmejno sodelovanje organov pregona, glede na dejstvo, da je upravičeno to zagotoviti, pa tudi zagotavljanje visoke ravni varstva podatkov. To je lahko zagotovljeno z različnimi urodi. Potrebno pa je zagotoviti nekatera splošna pravila glede zaščite podatkov, ki jih ni možno ubiti. Ko pripravljamo pravne akte, je potrebno poštevati celoten okvir. Ne samo okvir Evropske unije, temveč tudi okvir sveta Evrope, ki je uveljavi že od takrat, ko se je pripravljala konvencija. To je še prav posebno pomembno zato, ker je konvencija odprta za podpis tudi strani tistih držav, ki še niso pripisali Evropske konvencije za človekove pravice, pa tudi ne konvencije 108. Zato je ključnega pomena, da imamo ustrezen standard vlastno podatkov v Budimaštanski konvenciji. Naj izpostavim našo podporo dejstvu, da brez pravega okvira v Evropske uniji ne bo dobro spremeniti konvencije, tako kot je bilo predlagano zaenkrat. Naj ponovim svoje besede, ki sem jih izrekel že na medperentarnem sestanku Bora Lipa pred dvema letoma, ko smo dejali, da je seveda predpogoj strezno sodelovanje organov pregona za pravo izmenjavo podatkov med organi pregona, še prav posebno v časih velikih baz podatkov. Hvala lepa za vašo pozornost. No, hvala lepa, hvala lepa, da ste se tudi držali odmerenega časa. Kolegi, imam seznam govornikov. Naj pa povem, da je smembo Budipeštanske konvencije nekaj, s čimer se nakvarja samo naša resolucija. To bo vplivalo spet govorim tistim, ki se bodo ukvarjali s tem. To bo vplivalo tudi na evropski preiskovalni nalog in na druga vprašanja, na vse direktive, ki so povezane s tem. Zato je to zelo pomembno vprašanje. Sipel, Infeld, Albrecht in Mussolini so zaenkrat na seznamu. Še kdo, preden zaključim seznam? Se še Stevens, še kdo? Tako, seznam je zaključen. Tako da začenjamo z gospo Siper. Prosim. Thank you, chair. I will talk in German. Um, Hvala, predsednik, po nemško. Po mojem mnenju je najbolj eh, kritično vprašanje pri spremembi te konvencije ravno vprašanje neposrednega dostopa do baz podatkov v neki drugi državi. Uh, če pogledam nazaj na zadnjih pet let, na najrastičnejše direktive in mednarodne sporazume, ki smo jih skanili, smo bili vedno deležni takšnih lepih besed, da bodo seveda vsi upleteni, spoštovali temeljne svoboščine in pravice, da se bodo podatki uporabljali sorazmerno in tako naprej. Ampak v praksi pa je šlo za takšno paleto različnih pristopov, da človek sploh ni. Eh, mogel vedeti, kaj to konkretno pomeni, da se držimo temeljnih pravic in da je vse skupaj sorazmerno. Kajti ta konvencija velja ne le za evropske države, ampak tudi za tretje države, eh, ki lahko pristopijo k tej konvenciji in to je še posebej problematično, po mojem mnenju. Kajti če pogledamo samo razmere znotraj EU, ugotovimo, da ni enotnih standardov, kar zadeva varstvo podatkov in tudi naši pravni sistemi so še vedno zelo različni, to je pogledno, tako da ne moramo se zanesti na to, da bodo spoštovani enaki standardi glede zbiranja podatkov in z kakšnih razlogov, kako dolgo se hranijo, kdo ima dostop do podatkov in komu se te podatke lahko naprej posreduje. Tu je potem tudi vprašanje varnosti teh podatkov. Tudi torej, tu so razlike znotraj EU, kaj šele izven EU eh, v državah, ki so tudi pristopili k tej konvenciji. Tako da se mi z tega vidika zdi milo rečeno nevarno in povezano z nepredvidenimi posledicami, če rečemo, ja, to služi hitrejšim kazenskim postopkom in zato itak lahko vsak kar tako dostopa do podatkov iz drugih držav in potem sploh nimamo več nobenega nadzora nad tem, kaj se s temi podatki eh, dogaja, kakšen eh, učinek ima to na naše pravne sisteme, eh, kakšni, kakšno dokazno gradivo, kakšni podatki so sploh dopustni v sodnih postopkih. Vse to potem samo še otežuje razpravo in kar naenkrat so dopustni podatki, ki so ki pa sicer v čisto nacionalnem kontekstu sploh ne bi bili dopustni. Tako da tu me zanima, poleg samega upanja, da bodo kazenski postopki hitrejši in učinkovitejši, kar ni nujno eno in isto, torej zanima me, kako lahko sploh pridemo na zamisel, da bi omogočili dostop držav do strežnikov in baz podatkov drugih držav. Sama sem mnenja, da to ni nekaj, k čemu bi mi tu na tem mestu lahko dali soglasje. Hvala, Birgit. Sophie Intfeld. Ja, hvala, predsednik. Popolnoma se strinjam s skepso, ki jo je izrazila gospa Sipl, kaj ti, iskreno povedano, oba prva govornika, <laughs> zdaj ne, ne jemite tega preveč osebno, ampak eh, nobene. No verodostojnosti ni v tem, kar pravite. Kot prvo, sami sebe eh, zanikate. Rekli ste, ne, ne, ne, ne, ne, saj tu ne gre za eh, popoln dostop, ste me napak razumeli, potem pa eh, gospod eh, Segr pravi, ne, ne, to je super ideja, hočemo neomejen dostop. Zakaj zdaj? Katero velja? Ampak tudi, če temu ni tako, gledajte, v tem eh, zboru sedim že deset let, tudi v tem odboru. In ne bom sploh skušala preštevati, kako pogosto smo dobili eh, zagotovila o pravnih varovalkah. Ampak kako lahko zaupamo vladam? Če začneva gospod eh, Planken z državo in vlado, ki oba najbolje poznava, to je eh, država, ki se ukvarja s kavbojskimi praksami, ki je kupila nezakonito hekersko strojno, eh, programsko opremo, da vohuni za ljudmi. Eh, ne vem, če ne potrebujete našega podpisa, potem kaj sploh hodite sem? Če se vladam zdi ok, da lahko eh, nepoplačeno vstopajo v naše računalnike, potem pač počnite to in ne sprašujte nas po soglasju, da to lahko počnete. Kako nas sploh zaupamo tem vladam? Ali pa Britanci, britanska tajna služba sploh ne zanika, da aktivira naše spletne kamere nadaljavo in na ta način udirajo v naše domove. In potem vi pridete sem in od nas zahtevate, da se mi podpišemo pod takšno konvencijo, dajte no. Če ste resni glede pravnih varovalk, spoštovani gospodje, potem izvolite, pojdite k nacionalnim vladam in njim povejte, da naj pospešijo sprejem svežnja o varstvu podatkov na sprejemljiv način. Potem pa se lahko pogovarjamo, potem se lahko še le pogovarjamo. In to je edino, kar je zame sprejemljivo in moram reči, da postajam vse bolj cinična in res ne prevzemam nobene odgovornosti za to vrstno legalizacijo nelegalnih praks. To pa je tudi to. Hvala lepa. Jan Albrecht. Hvala, predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi glede boja proti kibernetski kriminaliteti. Veliko dela smo to že vložili tu v parlamentu in eh, pripravili smo direktivo o kibernetskem kriminalu, zdaj delamo na direktivi o kibernetski varnosti. Nedavno smo tudi sprejeli Evropski preiskovalni nalog, ki je mimo grede eh, praktično revolucija v smislu načine sodelovanja znotraj EU in izmenjave informacij za potrebe organov pregona ampak eh, vse to seveda na podlagi zelo visokih standardov, za katere smo se morali boriti skupaj z našimi vladami, da smo se skupaj spravili na osnovo, kjer, se, kjer imamo upravka z zaupanja vrednim in legalnim okoljem. Eh, tako da moram reči, da pa legalnost tega predloga pa vsekakor postavljamo pod vprašaj. Glede prvega vprašanja, tu bi predlagal, da kar nehamo s kakršnim koli nadaljnim Eh, govorom o tem, da bi EU ali države članice to podpisale. Ker zdaj članice EU mislim, da sploh nimajo pravne podlage za podpis, kaj šele za pogajanje o takšni eh, pogodbi. Kajti na podlagi direktiv o kibernetski kriminaliteti in kibernetski varnosti je Evropska unija seveda uveljavila svoje pristojnosti. Tako da mislim, da ni nobene pristojnosti, ki bi imele države članice, zato se v okviru Sveta Evrope sploh pogajajo o tem. Eh, bomo pa prosili pravno službo za mnenje. Nedavno, aprila, je Evropsko sodišče izdalo sodbo, torej so sodišče Evropske unije, o hrambi podatkov v telekomunikacijah in kot nedvomno veste, je sodišče direktivo 2624 razveljavilo, to je direktiva o mm, hrambi celokupnih podatkov, potem pa je tu tudi odločitev o teritorijalnem mm, načelu, sicer da gre za kršitev strani članic EU, če podatke posredujejo izven EU, da gre tu za torej kršitev temeljnih pravic in pa listino temeljnih pravicah evropskih državljanov oziroma vseh v Evropski uniji, eh, tudi z velika člena sedem zasebnosti na eh, družinsko življenje. Skratka, sledili so tudi razmišljanju, ki ga je nekako izumilo Nemško ustavno sodišče o neutralnosti in zaupnosti informacijskih sistemov. Samodejni dostop ali pa prost dostop, recimo temu, v informacijske sisteme, bi seveda predstavljal jasno kršitev te temeljne pravice. In zdaj brez visokih standardov, ki bi jih harmonizirali med eh, državami članicami, podpisnicami takšne konvencije, eh, tega sploh ne, si ne znam predstavljati. Eh, konec koncev so sodišča to omejila. Gre za zasebnost. Ne morete kar tako vstopati v vsak sistem, ker je tam morda, ne vem, moj dnevnik. To je temeljna človekova pravica in to je zdaj določeno tudi v sodbah najvišjih eh, sodišč Evropske unije. Tako da mislim, in tudi državčani, tako da mislim, da je temu pač tako. Zdaj pravite, da ni pravil o varstvu podatkov. Ja, je, direktiva iz leta 95, to bi vendar morali vedeti. In eh, naši strokovnjaki za področje varstva podatkov so tudi izpostavili, kakšni so problemi tu. In eh, kar zadeva samo vsebino, se strinjam, nobena članica EU ne more podpisati takšnega e, sporazuma. Formulacija, ki jo vi predlagate, je jasna kršitev interpretacije člena 8 listine o temeljnih pravicah, e, ki ga je že interpretiralo Luksemburško sodišče in tudi nacionalna sodišča na ravni ustavnih sodišč. Če zaključim, mislim, da. To ni dobro. Govorili smo o medsebojnem priznavanju, o tem, kako krepiti sodelovanje. In iz vsega tega smo se seveda nekaj naučili. Če pogledamo na primer Evropski nalog za prijetje. Tu smo se še kako naučili, da ni dobro pravno vrzel zapolniti z drugo pravno vrzeljo, ki krši temeljne pravice. Ne, oboje je treba rešiti, druge poti ni. Tako da mislim, da ni najbolj modro kar tako poskušati to vrzel polniti brez eh, harmonizacije pravil. In eh, vse podpisnice konvencije o kibernetski kriminaliteti zahtevajo enotne standarde. To se je izkazalo v zadnjem letu in tudi državljani eh, ne zaupajo, da se bo to zgodilo samo zato, ker je to nekje zapisano v nekem pravnem aktu. Tako da, če zaključim naše marčevsko stališče v poročilu o opravljeni preiskavi, je bilo pripravljeno seveda s poznavanjem tega eh, besedila, ki jo tu omenjamo in gre to kako vključiti več zaupanja v naše delovanje, tudi za bojo proti čezmejni kriminaliteti in gre za zaupanje, ki ga ne moremo ustvariti samo eh, z ene strani in samo z medsebojnim priznavanjem. Ne, potrebujemo boljšo implementacijo in uveljavljanje obstoječih pravil mm, v konvencijah, ki jih že imamo in mislim, da imamo veliko manevrskega prostora za izboljšave in eh, potrebujemo tudi dodatne varovalke. Vse podpisnice konvencije o kibernetski kriminaliteti, eh, to torej je konvencija 108, mislim, da sploh ne morejo govoriti o kakšnem, eh, kakšnih nadaljnih zadevah, kajti konvencija 108 je tisti minimum, ki ga potrebujemo, preden gremo lahko kamorkoli naprej. Ja, nočem biti tule pristranski. Omenil sem evropski nalog za prijetje, ne sicer tako zelo strastno kot ti, ampak ja, to je eden tistih primerov, ko je parlament vendarle vzpostavil ozračje zaupanja širom celotnega političnega spektra, zato torej da se soočimo s temi težavami. Toliko, da bodo novi poslanci razumeli, kaj se dogaja v tem parlamentu, da je pomembno, da smo širom celotnega političnega spektra uspeli eh, to doseči, tako da mislim, da to je bil odličen prispevek, če smem. Um, naslednji, gospa Mussolini. Hvala, predsednik. Govornik, ki je govoril pred menoj, je omenil najpomembnejši element, ki pa se mi je zdelo, da smo ga pogrešali v uvodnih prispevkih. Namreč imamo dva, dve, dve pravici, ki sta nekako nasprotni. Pravica do zasebnosti in eh, tem pravica do varnosti. Mi v Italiji smo zaskrbljeni in res je to področje, ki je zelo spolsko. Tisto, kar je najpomembnejše, je, da evropski državljani, in tu govorim zgolj o evropskih državljanjih v tem eh, trenutku, eh, skratka, evropski državljani vendarle imajo tudi določeno eh, mejo, preko katere ne želijo iti. Imamo celo vrsto protokolov, konvencij in tako naprej, ampak nimate pa niti vizije, mm, kako se lotiti tega problema kaj, kaj bomo zdaj z državljani? Kje je tisti enostaven eh, pristop za to, da lahko nekdo prijavi kaznivo dejanje, katerega žrtev je? Kako to storiti? Mi zato predlagamo, da se pripravi spletna stran, kjer lahko neposredno eh, prijavimo kršitve. V Italiji, v Italiji naprimer, imamo tako imenovano poštno policijo. In ta se potem lahko poveže z drugimi državami, z pristojnimi organi v drugih državah in to je izredno zapleteno. To je zadeva, s katero sem se ukvarjala. Mm, ne vem, morda nisem bila temu priča, kajti sem nova v tem odboru, ampak potrebujemo možnost, da lahko mladi, tudi otroci, ker ti vedno mlajši uporabljajo računalnike, da torej lahko oddajo prijavo o kibernetski kriminaliteti. Kako zdaj to storiti? Na koga naj se ljudje obrnejo? Na koga naj se mi, evropski državljani, obrnemo? Kaj? Naj se sklicujemo na Budimpeštansko konvencijo? Lepo vas prosim. No. Potrebujemo torej učinkovit inštrument, enostaven inštrument, eh, dobro Eh, viden in razpoložljiv inštrument, da se na ta način lahko opravijo takšne prijave. Hvala lepa. Gospa Steven, preden se vrnemo k panelu govornikov. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo podrobno sem prisluhnila vsem kolegom. To je novo področje zame, tako da bom previdna tu. Ampak težko je mm, zagotoviti ravnovesje med eh, varovanjem zasebnosti na eni strani in pa možnostjo oblasti, da pridijo do dokaznih eh, gradiv. To je vedno problematično. Seveda se zavedamo, da so v preteklosti bili škandali, kjer so bile upletene tajne službe. ki so bile vključene v, v huninje, celo za svojimi partnerji v drugih državah, če tudi so bile podpisane eh, razno razne pogodbe o tem, da se takšne prakse ne bodo ponavljati. Tako da mi moramo biti zelo previdni tu. Če se ozremo nazaj v stare čase, ko je bilo govora o tajnosti pisanskih pošiljk, to je bil absolut dan danes, pa je, ne vem, ali je varovanje zasebnosti na enaki ravni, kot je bila nekdaj eh, tajnost pisanskih pošiljk. Zdaj, kot menim, da je varstvo zasebnosti ključnega pomena. Zdaj, ko gre za kazniva dejanja, je seveda treba ostati sorazmeren in to je tisto, kar nam včasih manjka. Če pogledamo število držav, ki so podpisale to konvencijo, niso pa je še ratificirale. Vidimo, da 11 držav še vedno ni ratificiralo te konvencije. Imam v mislih konvencija iz leta 2001, mimo grede. Torej, če tudi je menilo že toliko časa, 11 držav še vedno ni ratificiralo uh, te konvencije. Tako da morda bi morali opozoriti te države na to. Rusija, je partnerica v svetu Evrope, ampak eh, je absolutno neprisotna na tem področju, čeprav je izredno pomemben akter. Ne smemo pozabiti niti na Kitajsko. Veliko dela v vsakem primeru nas eh, torej še čaka in pričakujem, da bodo vse države v polni meri sodelovale, da se zagotovi zaščita posameznih državljanov. Hvala lepa, gospod Stevens. deležni ste bili nekaj kar eh, težkih vprašanj in eh, komentarjev. Eh, morda po tri minute vsak. Vse vem, da vam bo uspelo. Če bi vam to uspelo, morda da se odzovete na tiste vprašanja, ki so bila naslene na vas in če se lahko lotite tistih najbolj spornih, kontroverznih vprašanj. Morda gremo kar po istem vrstnem redu. Erik Planken kot prvi, potem naprej po prejšnjem vrstnem redu. Torej, če se le da po tri minute vsak. Hvala, gospod eh, predsednik, za besedo ponovno. Hvala tudi poslankam in poslancem za vprašanja. Ja, beležim cinizem, nezaupanje, zmedo. Ne, ne slišim najbolje, ker ste daleč. Ja,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 Torej, odgovor na, na cinične pripombe lahko povem, da ja, lahko se postavim v vaše eh, čevlje. Veliko se je zgodilo, ampak eh, kot smo rekli v prvih dveh eh, predstavitvah, nas pogosto nekako napačno citirajo in eh, obtožujejo nas eh, za stvari, ki so se dogajale in ki se še dogajajo na ravni obveščevalnih služb. Jaz tu govorim o organih pregona, ki pa funkcionirajo nekoliko drugače, bi se držnev reči. In to je tisto, kar hočem povedati. Smo proti, zdaj mislim, da mi kot eh, organi pregona želimo neomejen dostop do podatkov. Ne, oba s gospodom Segrem so proti neomejenemu dostopu nadaljavo. Ne, ne gre za to eh, na področju kazanskih podatkov eh, kazenskega pregona. Ne, gre za kazenske, eh, za kazenski pregon in za preiskave, ki se opravljajo individualno na podlagi utemeljenega suma. Eh, mene je predvsem zanimalo, kaj odbor Libe lahko ponudi državljanom v zaščito. njihovih pravic. Kako torej lahko državljani preprečijo to vrstno kriminaliteto? Kakšen je predlog odbora Libe, zato da bi se izognili eh, takšni rešitvi popolne džungle, v kateri bodo posamezne države iskale lastne rešitve temu problemu? Mislim, da odbor za varstvo podatkov je eno od naslovnikov eh, člen 29 eh, izmed članic EU podpisnic Budimpeštanske konvencije so vse razen dveh podpisale to konvencijo, ne 11, ampak razen dveh. Prav tako naj povem, da je velika večina članic EU podpisnic Budimpeštanske konvencije, prav tako podpisnic eh, konvencije 108. Hvala lepa, gospod Seger. Hvala. Mislim, da če mi in drugi vključeni v sodelovanje v kazenskih zadevah sledimo vsem tem komentarjem, ne bi sploh bilo eh, možno sodelovanje v kazenskih zadevah. Tu si bodimo na jasnem. Ko potujemo po svetu in eh, sodelujemo z državami pri implementaciji Budimpeštanske konvencije, seveda sodelujemo z državami tudi pri implementaciji konvencije 108 in eh, veseli nas, da iste države širom sveta, ki delajo na zakonodaji za boj proti kibernetski kriminaliteti, sočasno delajo tudi na zakonodaji z področja vrsta podatkov. To je zelo dober signal. Potem medsebojna pomoč, to moramo izboljšati, je absolutno. Če pogledamo čezmejno skupino odbora za in varstvo podatkov in zabor proti kibernetski kriminaliteti. Prva zadeva, ki ste se jo nalotili, je bilo izboljšanje medsebojne pomoči. Zdaj se ukvarjam s tem, kako podpisnice konvencije izvajajo člen 131. In zdaj smo pripravili že 230 priporočil, o katerih teče zdaj beseda in to je zelo pomembno eh, področje za to delovno skupino oziroma za ta odbor. Tako da mi nismo obsedeni zgolj z dostopom do podatkov. To je samo eno od področji. Potem vprašanje prostega ali neomejenega dostopa. Mislim, da so nekateri poslanci popolnoma napačno razumeli. Poudaril sem izredno, da ne vemo, kako naj bi te določbe sploh zagotovile neomejen dostop nadaljavo. Nekateri imajo to hoče, mi tega nočemo. Kot smo slišali iz komentarja, je še vedno vlada določena zmeda na področju kazenskih preiskav in eh, dostopa do podatkov. Rečeno je bilo, da je nepomembno, kje podatki so, pomembno je, kje je eh, nadzornik za varstvo podatkov. Če to prenesemo v področje kazenskega pregona, je pač tako, da če ne vemo, kje podatki so, tisti, na katerega se podatki nanašajo, je pa tu v eh, moji jurisdikciji, potem ne vem, zakaj ne bi uporabil pravil, ki veljajo v moji jurisdikciji za dostop do teh podatkov. To je tisto, kar je eh, mišljeno s tem predlogom, ki ga imenujemo Power of Disposal. no, kot je dejal predstavnik delovne skupine člena 29, eh, da tu ni potrebno soglasje. To se mi zdi čudno. In dopis, ki smo ga poslali decembra, ni, eh, oziroma ki smo ga dobili, ni upošteval predlogov, ki so bili podani, ampak eh, je to šlo za vračanje k preteklim predlogom. Tako da mislim, da je pomembno, da sledimo razpravam in da na tej podlagi pripravljamo reakcije. No in še zadnja stvar. Gospod Butarili, mislim, da ste podali zelo dober predlog. Še naprej moramo iskati rešitve, da vidimo, kako lahko morda vendarle najdemo določene varovalke. Ampak kako spoh identificirati te varovalke, te rešitve, če pa odbor Libe nasprotuje kakršnemu koli pogajanju o tem protokolu? Ja, Jan, postopkovno. Ja, samo za zapisnik bi rad eh, dejal, da se mi zdi eh, vendar je nekoliko omalovažujoče reči, da ta odbor ne želi delati na boj proti kibernetski kriminaliteti. V zadnjih letih smo delili na več direktivah, Vzpostavili smo tudi centr za boj proti kibernetski kriminaliteti v Europolu. Eh, vzpostavljajo se skupne preiskovalne ekipe in tu želimo, da se doseže napredek. In edino, kar pa mi vidimo tu, je, da se temu delu ne sledi, ampak da se samo odpira neko novo gradbišče, v katerem ni nobenih eh, varovalk. In to se mi zdi. Mm, torej, eh, malce nesramno. Prav tako pravite, da ne bi bilo kazenskega sodelovanja, če gremo po poti tega, kar mi menimo tole. Ne, to je popolna neresnica. Če je to vaš pristop, potem abs absolutno sami sebe diskvalificirate. Seveda obstaja sodelovanje. Medsebojna pravna pomoč, pogodbe o medsebojni pravni pomoči eh, so v veljavi, ta pomoč poteka bilateralno med eh, članicami. Eh, znotraj Unije in med EU in tretjimi državami. Če to pustite ob strani in rečete, ne, vse tega sploh ni, potem ja, normalno, da pridete do zaključka, da potrebujete nekaj novega. Tudi sam bi prišel do tega zaključka, ampak realnost pač ni taka. Dobro, absolutno ne postopkovno. Ampak. Eh, dejstvo je, da obravnavamo kar eh, veliko predlogov, vi ste preomenili zakon džungle. Tudi mi se ukvarjamo z ogromno dosjeji za boj proti kibernetski kriminaliteti v EU in eh, dejstvo je, da je tudi eh, veliko sodne prakse na tem področju. Tako da, dobro, naj bo to v zapisniku, čeprav to ni ravno postopkovno, tudi sam bi to dejal v zaključku. Mm, Tako da ja, bomo postili to v zapisniku. Bojim pa se, da mm, zdaj spodbujamo nek nov dialog, eh, ker prihaja do razhajanj v mnenjih. Tako da bi morda prosil kolege poslance, da prisluhnejo tem odgovorom, potem bom sam podal nekaj zaključkov, ampak nijem nič proti resni razpravi. Tisti, ki ste morda novi, ki ne veste, kaj je Budimpeštaška konvencija, zakaj je takšna razprava, to je zato, ker je to res pomembno, ker to res je zelo pomembno in ker kakšna koli sprememba te konvencije predstavlja velik problem. In uh, nič narobe, če je razprava bolj razgreta, ker je to pomembno vprašanje za nas. Uh, tako tisti, ki ne veste, zakaj gre, se malce še podučite, gospod Butareli. Um, I fully subscribe. Um, everything has been said. Hvala, gospod predsednik. Zabeležil sem si vse, kar ste dejali poslanci in poslanke. Tudi to, kar je tako strastno povedala gospa Zipel, kar je povedala gospa Inetfeld, kar je povedal gospod Albrecht. Včasih sem uh, sam strasten, včasih ne, včasih se moram brzdati. Uh, vseeno pa moramo priznati, da gre za zelo občutljiva vprašanja. Tudi gospa Mussolini se je dotaknila zelo občutljive teme eh, v zvezi z žrtvami, kako poročati o eh, kaznjivih dejanjih, o zločinih, ki so se morda zgodili. Mislim, da bi morali v večji meri upoštevati tudi mnenje žrtev, če želimo dejansko preprečevati in reševati uh, ta kazniva dejanja. Vseeno pa ustrajam pri prejšnjih besedah. Nočem, da me napačno razumete. Ko pravim, da se lahko dialog nadaljuje med strokovnjaki, to ne pomeni, da ne moremo eh, izvajati teh pogajanj. Imamo osnutek uredu oziroma osnutek direktive in države članice se trenutno soočajo z veliko težavo. Prišlo je do blokade razprav. Omenili smo naprimer eh, člen 43a osnotka uredbe. V skladu s tem členom velja naslednje. Če prejme nekater prošnjo ene države, mora naprej poročati eh, organu za varstvo podatkov države, v kateri je. To je varovalka ki je ne smemo pozabiti. Mislim, da se moramo zavedati dejstva, da člen 32b konvencije že sedaj omogoča neposredni dostop. In to je tvegano za trenutno razpravo. Eden od dveh eh, pogodbenic ima lahko dostop, brez da bi se posvetoval zadevnim organom v drugi državi. Zgolj soglasjem eh, lahko dostopa do podatkov. Že to je tvegano. Ugotoviti je treba, kje so podatki eh, locirani, kdo je lastnik podatkov. Sedaj pa se tukaj pogovarjamo o petih možnostih, o petih opcijah. In to je zelo občutljiva tema. Pravimo, da je treba pozabiti na soglase zadevnega organa, da bi morali organu pregona v tretji državi dati možnosti dostopa, neposrednega dostopa do podatkov, da bi morali pozabiti na soglase, da bi morali pozabiti na načelo teritorijalnosti. Mislim, da vsi veste, da je to preprosto nespremljiva rešitev, praktično nemogoča. Vem, da je treba rešiti nekatere težave pri poteku preiskav, ampak spoštovati je eh, treba tudi nekatere načela, drugače se bomo znašli v velikih težavah. Hvala, gospod Butareli in sedaj še gospod. Pivovirovski. Res je. Včasih mešamo nacionalno varnost in kazensko pravosodje. Obenem pa vidimo, da bo vse vključeno v kategorijo kazensko pravosodje. Giovanni je povedal, da konvencija ni namenjena zgolj boju proti kiberkriminalu, ampak tudi zbiranju podatkov vseh drugih kaznjivih dejanjih, tako da je širše zastavljena. Kar se tiče organov pregoda, pa moramo upoštevati, da je sistematizacija organov pregona v različnih državah zelo zanimiva tema. V odboru Libe ste imeli možnost eh, več o tem izve, izve, izvesti eh, tekom vaših zaslišanj in javnih predstavitev lani. Sprašujemo se seveda, če so ti organi pregona in obveščevalne službe predmet nadzora ali ne. Države podpisnice konvencije o kiberkriminalu so eh, številčnejše kot pa članice Evropske unije. Imamo tudi države zunaj sveta Evrope, ki pri tem sodelujejo. Naprimer, govorimo o dostopu Avstralije do podatkov, dostopu ZDA do podatkov, dostopu Azerbajdžana do eh, podatkov. To so tri od teh držav. Mislim, da trenutno štiri države članice Evropske unije niso ratificirale konvencije o kiberkriminalu v nekaterih pa postopek ratifikacije še vedno poteka. V imenu delovne skupine za 29. člen lahko povem, da bomo še vedno nadaljevali s praktičnim delom, sodelovali bomo s predstavniki eh, svetom Evrope. Mislim, da lahko na praktični osnovi identificiramo težave, eh, identificiramo ovire, ki so se pojavile in tako napredujemo. Lahko najdemo Eh, možnosti za napredek. Težave še vedno obstajajo, obenem pa smo pripravljeni na praktično sodelovanje. Ampak, kot sem dejal, ta razprava nikoli ni bila in ni preprosta. Hvala, zahvaljujem se vsem sodelujočim, vsem govornikom za to razpravo. Mislim, da smo v parlamentu že večkrat poudarili dejstvo, da je načelo teritorijalnosti zelo pomembno, vzajemna pravna pomoč, priznavanje, računalništvo v oblaku, vse to so zelo zanimive teme, ki so povezane tudi s preiskavo o eh, množičnem nadzoru. Te zadeve moramo imati resno, saj bodo vplivale na naše vsakodnevno eh, delo, na boj proti eh, kriminalu. Hvala vsem, hvala za vašo prisotnost.